i think there are limits uh, for those who have come in terms No, bomo videli, koliko bomo še počakali. Mislim, da moramo začeti s sestankom. Se lotimo točke 8 na našem dnevnem redu. To je osnutek poročila gospoda Andreja Kocolina o urbani prenovi kot prispevku v gospodarski rasti v okviru kohezijske politike. Gospod Kocolino, beseda je vaša. Si. Sí. Eh, molto rapidamente. Eh, na hitro, na kratko. Zgodovina Evrope je zgodovina njenih mest. Mest. So, mesta so tudi del evropske identitete. V naših mestih danes živi dve tretjini našega prebivalstva. in mesta eh, vsebuje številne eh, kontradikcije, ko, ko gre za gospodarstvo, vendar vseeno inovacije so tudi pomembne za mesta in mesta so pomembna za razvoj eh, inovacij za boj proti krizi in pri tem imajo globalno vlogo. In kaj potrebuje EU? Potrebuje urbano politiko. Urbano politiko glede mest torej urbano politiko. Tega danes nimamo, nimamo neke pravne podlage za to, da bi lahko dejansko izvajali kakršno koli urbano politiko. Nimamo nobene politike glede uporabe verov, ki so na voljo. Torej, kaj izpostavljamo v tem poročilu? V poročilu govorimo o kontinuiteti, o tem, da bi našli neko pravno podlago, ki bi nam omogočila, da bi lahko imeli urbano politiko in eh, politiko za urbana naselja v Evropski uniji. To je torej prvi cilj, da bi dosegli doslednost, kontinuiteto svojega dela in da bi lahko našli neko prihodnost za to vrstno politiko to bi morala biti ključna politika EU. Drugič, mesta so pomemben vidik, pa tudi urbana prenova. To smo že večkrat ugotovili v nekdanjih raziskavah v prejšnjih letih. Sedaj smo prišli na točko, ko potrebujemo ambicioznejšo politiko soočamo se s težavo eh, stanovanja, stanovanjskih zmogljivosti, okoljskih težav, potrebe po več storitvah, um, o predmetenih in neopredmetenih verov, ki jih moramo bolje uporabljati v svojih mestih. Torej, potrebujemo boljši urbani razvoj v mestih. Potem je tu vprašanje pri mesti, pred mesti, kjer je pogosto zaznati veliko težav kakovost urbanega razvoja se, se poslabšuje. In v evropskih mestih se tudi srečujemo z številnimi socialnimi težavami. Torej, urbana prenova mora biti nekaj, kar mora biti prioriteta, uh, se, na katero se moramo osredotočiti v prihodnih letih. V mestih imamo infrastrukture, imamo ceste in tako naprej. Vendar pomembne so tudi neopredmetene zadeve, kot so recimo storitve, tehnologije v mestih. Kaj potrebujemo? Potrebujemo načrt urbane prenove, ki naj se osredotoča tudi na mesta. imamo tudi finančne eksperimente, kot recimo projektne obveznice in te bi lahko uporabili za urbani razvoj. To piše tudi v našem poročilu. Torej, po eni strani imamo vprašanje tega, da bi potrebovali pravno podlago, ki bi nam omogočila kontinuiteto vprašanj urbane politike in drugič, urbana prenova mora biti e-, eden od ciljev, ko gre za prenovo naših mest. rast na tem področju bi nam pomagala tudi pri boju proti gospodarski krizi, s katero se soočamo v zadnjih letih. Urbana prenova bo pomenila rast, ki temeli na opremljivih eh, zadevah, ne pa na balonih, kot smo to videli v preteklih letih. Urbana prenova zahteva ekonomsko in socialno vzdržnost. Urbana prenova mora vključevati tudi oziroma pomeni tudi visoko raven zaposlovanja. To je zlasti pomembno za mlade. In upam, da moje poročilo ne bo le ena epizoda, temveč upam, da bo dejansko prišlo do urbane politike, ki bo dala ključno vlogo evropskim mestom. Eh, er- Hvala lep. lepa. Gospa Manesko še ni tu. Gospa Deli, izvolite. Merci. Hvala poročevalcu za to predstavitev. To je tema, ki bo vedno pomembnejša v prihodnosti. Zaenkrat še nimamo osnutka poročila, tako da težko predlagamo pre, predloge sprememb, ki, ki, ki še nismo videli, vendar vseeno. Ko govorimo o urbani dimenziji, je treba vedno upoštevati vse urbane vidike. Torej, moramo upoštevati vse kajti sedaj gradimo mesto 21. mesta in bližina je ključnega pomena, ko o tem govorimo. Ko govorimo o urbanem, ne smemo nikoli uh, ločevati urbanega in ruralnega. Poleg tega pa ne smemo pozabiti na primestja in na predmestja. Poročilo bom zelo pozorno prebrala, ker je to področje, s katerim se ukvarjam že veliko let. Bom pa poročevalcu predstavila številne konkretne predloge in rešitve. Kornelija Ernst še ni tu. Olđo Blasik, izvolite. Eh, Dobre rano, pani predsedkinje, děkuji. Hvala, gospa predsednica. Hvala za besedo. Uvodoma bi rad povedal, da je za res pomembno temo mesta in urbana področja so dejansko motor rasti, tako bo tudi v prihodnje in moramo se soočati z izzivi, ki, s katerimi se sooča naša mesta. Ko gre za prihranke, mislim, da lahko mesta prihranijo veliko energije. Tu obstaja velik potencial bodi si pri razsvetljavi, eh, ogrevanju, prometu in tako naprej. Če želimo najti dobro rešitev, moramo skupaj sodelovati z mesti, ne moramo neodvisno delati, neodvisno od mest. Zato bi se morali sestati s predstavniki mest, eh, evropskih eh, združen mest, kot recimo Eurocities, svet evropskih mest in občin in drugih združenj evropskih mest. Še nekaj glede pomoči znotraj strukturne in kohezijske politike. Moramo zagotoviti, da mesta imajo ključno besedo pri določanju prednostnih nalog za financiranje iz teh skladov. Hvala lepa. Marie-Thérèse Sanchez, izvolite. Bien, hvala, gospa predsednica in hvala poročevalcu. Ne smemo pozabiti dejstva, da se ukvarjamo z vprašanjem urbane prenove in gospodarske rasti. Katere so prednostne naloge, ki nam bodo znotraj kohezijske politike lahko pomagali gospodarski rasti. To je vprašanje, ki ga moramo imeti pred očmi. V, v tem, kar je dejal moj predhodnik, lahko povem, da se popolnoma strinjam s tem, da se moramo povezati z združeni mest v država šlajcah in na evropski ravni. Tu gre za združenja mest, moramo uh, stopiti v stik z njimi seveda moramo obnavljati tudi urbana področja, ne zgolj mesta in moramo črpati iz njihovega znanja, ki dejansko, oni ta združenja dejansko po, poznajo situacijo na terenu in imajo pomembne podatke. Imam vprašanje za pročevalca. Govorijo o tem, da bi potrebovali pravno podlago. Ali bi lahko povedali kaj več s tem v zvezi, kaj ti ne vem,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 To vprašanje se lahko odraža v več mestih, eh, čeprav še posebej v teh časih krize. Mesta včasih podcenjujemo, zato potrebujemo evropski pristop, zato da bodo urbana mesta postala kraj, ki se razvijajo in da bodo tudi dobila prostor v naši politiki, ki se ga zaslužijo, kajti v mestih je veliko delovnih mest. Moramo pa premisliti, kako so lahko bolj prožna za našo družbo in da izboljšamo življenjsko kvaliteto imamo podnebne spremembe, emisije toplogrednih plinov in tako dalje. Mi moramo vzpostaviti vse pogoje za trajnostni razvoj. Mesta zelo trpijo zaradi energetskih vprašanj in zaradi revščine, še posebej v, na južnem delu Evrope. Tam imamo zelo veliko brezposelnosti. Vsak tretji je brezposelen. Na Grčiji je brezposelnih med 22 in 33 odstotkov. Mesta propadajo, še posebej mestna jedra. In uh, vse, vsi ti pojavi so povezani z uh, ksenofobijo. Potrebujemo demokratični pristop, ne pa tehnokracijo. To pomeni, da se mora prebivalstvo povezati z eh, znanstveniki in eh, s politiki, s tistimi, ki sprema odločitve, zato da resnično dosežemo kohezijo in da prebivalci resnično sodelujejo pri eh, razvoju mesta in da ta ne postanejo samo predmet špekulacij. Vem, da imamo veliko nasprotujočih si pristopov, interesov, še posebej, ko gre za banke, vendar pa. Pogojev ni dovolj takšnih, da bi lahko državljani na enostaven način in brez problemov proaktivno delovali in okrepali in da bi lahko dobili tudi povratna sredstva pri investicijah. Moramo se posvetiti socialnim in okoljskim vprašanjem. Hvala lepa. Like Hvala. Še kdo želi besedo glede uh, urbanih vprašanj? Ja, ne? Dobro. No, bi morda komisija želela spregovoriti? Izvolite. Hvala, dobro jutro. Nekaj komentarjev. Komisija pozdravlja to pobudo. Komisija se strinja s tem, kar smo slišali glede tega poročila in radi podarili, da odločeni načela so, uh, je eh, temelj za to, kako podpiramo mesta. To, to recimo integrativen pristop, sodelovanje z lokalnimi uh, deležniki in državljani mest. Komisija ima dolgo tradicijo aktivnega delovanja na področju urbane prenove. No, sveda, urbana politika sama po sebi je v pristojnosti držav članic. V zadnjih 20 letih smo vzpostavili skupno metodologijo urbanega razvoja in strategije urbanega razvoja smo spodbujali in pri tem spodbujali integriran pristop v 80-ih smo imeli že nekaj eh, projektov na tem področju, imeli smo tudi programe urbanih uh, ukrepov in v številnih uh, programih je vključen urbano, urban razvoj. V prihodnem večletnem programu bomo tudi upoštevali urbani razvoj, ker je to pomembno za doseganje ciljev strategije EU 2020. Lahko računate na našo podporo pri delu na tem poročilu. Hvala, Santiago. Gospa Marconi, želite besedo? Imamo še pet minut, tako da izvolite. Grazie, profito di questa opportunità, ma non ne abu. Hvala, bom izkoristila to priložnost, ki ste mi jo ponudili. No, Naj povem, da res pozdravljam eh, to pobudo, ta osnutek poročila. Mislim, da je sedaj ravno pravi čas za takšen predlog. To je izčrpen predlog, zlasti v svojem prvem delu. Bi pa nekaj predlagala poročevalcu. In sicer. Morda bi zadnji del nekako drugače preoblikovali, kaj ti meni, da je pomembno, da vključimo tudi zelena vprašanja, okoljsko vprašanje, torej vse, kar počnemo, mora biti okoljsko vzdržno. In ne smemo pozabiti, da je potrebno izpostaviti učinkovitost upravljanja z odpadki. In to so pomembna sporočila, ki jih moramo napisati ob koncu poročila. Poleg tega urbana politika mora biti izhodišče za rast na splošno. To nam bo pomagalo pri izhodu iz krize. Vendar tega ne smemo obravnavati izolirano. Moramo upoštevati tudi primestna in predmestna območja. Torej moramo dati jasno sporočilo, da bodo mesta ključnega pomena pri rasti, vendar to ne sme pomeniti kakršnih kolih omejitev drugih politik. Ne želimo se preveč osredotočiti na mesta in pozabiti druga območja. Hvala. Sedaj pa bi dala bi sedo avtorju poročila. Gospod Kosolino bi se uh, odzvali na to, kar smo slišali. Mislim, da je na fazi inicijale, imamo tempo fino a septembre, kredo ga vrimo. No, sedaj smo res v začetni fazi, do septembra imamo še čas, tako da predvidevam, da bomo o tem govorili še julija. Sveda vas vse pozivam, da predstavite svoje prispevke in svoje predloge. Bi pa nekaj povdaril. Nimamo zgolj ene strategije, ene celovite strategije za, urbane, uh, za urbano vprašanje v EU. Imamo več ločenih politik in evropska sredstva se osredotočajo na regije, na države, nimamo pa neke e, celovite strategije za urbana vprašanja. In naš cilj bi moral biti, da bi identificirali pravno podlago za to in da bi identificirali politike, ki ki bi nam omogočili, da se Evropska unija lahko osredotoča z urbanimi vprašanji. Vse, kar smo šli v razpravi, je zelo pomembno in bom videl, kako bom lahko to upošteval in vključil v osnotek poročila. Uh, Dragi kolegi, poročila danes še nimamo v pisni obliki. Poročilo ni prišlo iz Luksemburga, tako da bomo razpravo nadaljevali. Uh, razpravo bomo imeli septembra in potem pa bomo takrat tudi določili rok za predloge sprememb in takrat se bomo o tem znova pogovarjali z gospodom Kocolinjem. Sedaj pa gremo naprej na točko dnevnega reda, ki smo jo že nekajkrat predstavili. Nekateri se vedno spomnite, da smo prilagajali pravni okvir kohezijske politike, zato da bi se lahko lotili tudi težkega vprašanja, stanovanskih vprašanj za marginalizirane skupnosti, zlasti za Rome. In to ostaja še naprej izziv za prihodnost, za kohezijsko politiko. Države članice, ki imajo vprašanje Romov na svoji politični agendi, so sprejele nacionalne integrativne strategije, ki se tudi koordinira na ravni EU. Vprašanje stanovanskih vprašanj je eno od tistih vprašanj, ki lahko pomagajo pri izvajanju strategije integracije Romov. Mislim, da je to naslov strategije. No, danes smo imeli izmenjavo mnen z Aleksandrom Solakisem, ki prihaja iz Evropske komisije, iz GD regijo, ki se vprašanje ravno, ki se ukvarja ravno o, o z vprašanjem stanovanskih vprašanj in zlasti z, v povezavi z romsko skupnostjo. Vam bom kar dala besedo, izvolite. You, hvala, gospa predsednica, hvala za to priložnost, da vam poročam o tej temi. Pred dvema letoma je bil sprejet ta predlog spremembe. Gospod Van Nistelrej je prosil GD Regijo, naj predstavi nek načrt. No, GD Regijo pa bo danes predstavil nekaj, kar se je že zgodilo. Dosili smo dejansko nek napredek, ko smo dobili ta nov instrument smo imeli dva imperativa. En imperativ je bil to, da bi lahko uporabili eh, sredstva, ki so na voljo v trenutnem finančnem obdobju. To je stvar, ki smo morali eh, spodbujati in torej, da bi dosegli to, da bi imeli stanovanja na voljo in da bi to vprašanje bilo v, v srčiki strategije eh, integracije Romov. Nismo še tega povsem dosegli, vendar upam, da nam bo to uspelo. Odločili smo se, da se bomo osredotočili na, da se bomo osredotočili na nekaj držav pri tem eh, spodbujanju izvaja člena 7.2 iz strategije. To so Romunija, Bolgarija, Mačarska, Slovaška. Češka in Grčija, pa tudi Francija. Francija se nam je zdela zelo pomembna ciljna država in k temu se bom še povrnil. Poleg tega smo delali na čim več nivojih. Prvi nivo je, je interna raven Torej, službe komisije so morale spoznati, kakšne zmogljivosti so na voljo in kaj, kakšne so potrebe za integriran pristop. In znotraj komisije je bilo treba doseči določeno koordinacijo zlasti med socialnim in regionalnim skladom. Potem smo smo se, se stopili v stik z lokalnimi regionalnimi oblastmi, s civilno družbo, z nacionalnimi organi in z mednarodnimi organizacijami. In na ta način smo lahko videli, kako bi lahko te nove zmogljivosti konkretno uporabili in kako bi lahko dejansko dokazali, da pri romskih vprašanjih eh, nič ne deluje, ko želimo izvajati večje projekte. En pomemben del naše strategije je bil to, da bi identificirali občine, kjer lokalne oblasti in civilna družba bi lahko se vključili v dolgoročno uh, pilotno izvajanje stanovanske politike in imeli smo več obiskov in stikov z lokalnimi oblastmi, s civilno družbo. To je bil ključnega, to je bilo ključni del našega dela, naše delovne metode. Razvili smo veliko sodelovanja s civilno družbo. Imeli smo razprave z lokalnimi civilnimi združenji z lokalnimi oblastmi in to je pokazalo, da integriran pristop ni model, ki bi bil dober za vse, temveč gre za neko metodo, ki mora pokrivati različne situacije, s katerimi se soočamo v različnih lokalnih skupnostih. Torej, ne moremo reči, da obstaja ena točna rešitev za vse, en model, ki bo dober za vse. Integriran pristop. Zlasti, ko imamo ta participativen element, lahko uh, razreši nekaj izzivov. Sodelovali smo tudi z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. Nacionalne oblasti niso vedno najbolj odprte za integracijo marginaliziranih družb, kot veste. Vendar moram reči, da zlasti preko zelo doslednega dela komisije, zlasti v štirih državah, kjer smo izvedli res veliko obiskov, smo dosegli določen napredek. Kakšni so prvi rezultati, če smem nekaj o tem povedati? Naj povem, da imamo tri skupine držav. Prva skupina je sestavljata Francija in Bolgarija. To sta edini dve državi, kjer že je prišlo do sprememb operativnih načrtov. V Bolgariji poteka proces eh, javnih razpisov in eh, izbrali so štiri občine, ki in 10 milijonov evrov iz e RDF je bilo namenjenih tem, eh, tem dejavnostim, poleg tega pa tudi 10 milijonov iz sklada SS. Torej v Bolgariji projekti že potekajo, v Franciji je zadeva potekala nekoliko drugače, proces ni bil centraliziran, vendar pa so imeli zelo uh, dober uh, pristop glede tega, ko uporabiti člen 72 in v francoskem kontekstu. je treba upoštevati, da, pos, da posebej ločuje lokalne od tujih Romov in sedaj imamo šest francoskih regij, ki so uh, spremenile svojo strategijo in v kateri že potekajo projekti, poteka deset projektov. Enajst regij je že izkazalo interes za to in so tudi že namenili 20 milijonov evrov za to. Torej, ti dve državi sta najbolj napredni, bi lahko dejali. Potem imamo še več držav, kot Slovaška, Mačarska, Grčija, kjer v prvih razpisih za pilotne projekte uh, so se začeli. Bo, torej, sredstva so namenjena in javni razpisi bodo verjetno do konca leta obrodili neke sadove. Grčija uporablja zelo zanimiv model. To je model, kjer bodo vključili dve pilotni regiji, ti dve pilotni regiji, Anatolik Likim in, in Tesali. In v Grčiji tudi pripravljajo uh, program za to, da bi uh, namenili sredstva iz SRP-ja za to problematiko. Potem imamo dve državi, oziroma mesto in državo, ki sta še posebej zanimivi. Eno je Ostrava na Češkem, Ostrava je edina občina, ki je po, prevzela pobudo po našem obisku in se je strinjala s tem, da bi imeli zelo ambiciozen integriran program. Vključili bodo van 6 do 8 tisoč ljudi iz desetih sosesk. Občinski denar so namenili za to da bi pripravili ta program. In naj povem, da so opravili zelo zanimivo in napredno delo. Žal se zdi, da obstaja odločen odpor od upravljalnega odbora, ki tega še ni potrdil. Enako, podobno v Romuniji. Romunija je je v Romuniji situacija še bolj nujna, če lahko tako rečemo. Od štirih občin, štirih eh, velikih občin, Bukarešta, Galatija in še dveh mest, eh, Kluža recimo. Kluž je zelo zanimiv primer. V Klužu je ena najhujših situacij v Evropi. No, vseeno pa nam je uspelo, da so občine, lokalne oblasti začele sodelovati. Vključili smo tudi civilno družbo, lokalno civilno družbo. Torej, vse smo vključili, da bi se zavzeli za integriran pristop in doslej, kljub temu, da je tudi naš komisar obiskal Romunijo, no, kljub temu, da je tudi naš generalni direktor poslal dopis glede tega, vendar vseeno se soočamo z odporom. Žal mi je in res vas prosim, da kolikor lahko pomagate pri tem. Torej, takšna je danes situacija, takšni so prvi rezultati. Na kratko vam lahko predstavim kaj sem se iz tega naučil. Najprej nekaj pozitivnega. Zelo pomembno je, da imamo eh, odkrito podporo EU za vključevanje Romov in za, njihovo, za reševanje njihove stanovanske problematike. To je dejansko spremenilo pogled na celotno situacijo. In eh, Evropski okvir je dinamičen okvir ki naj bi pomagal. Na lokalni ravni obstaja razumevanje in interes za integrirani pristop. Sveda ne povsod, vendar, ko pa obstaja interes, je ta odkrit. E, pomembna tudi mobilizacija civilne družbe, eh, lokalnih terenskih združen, romskih združen. Eh, Torej obstaja znanje, vendar to znanje je zelo raz, razdrobljeno in to znanje treba povezati. In poleg tega obstaja dejansko potencial v, pri lokalnih oblasteh. Morda bi se zdelo na prvi pogled, da ne, vendar res obstaja, bi pa zato potrebovali tehnično podporo in res obstaja težava z dostopom do tehnične pomoči. In to je ključnega pomena, če želimo pomagati občinam, torej lokalni ravni, da imajo neke dobre načrte, sicer ne bo nič delovalo. Kakšne so težave? Diskriminacija je pomemben vidik pri tem vprašanju in diskriminacijo moramo vedno upoštevati, ko se pogovarjamo o tej tematiki. To je ena glavnih težav. Potem je tu še težava nekompatibilnosti različnih finančnih sredstev, da bi eh, dosegli eh, res eh, fluidno delujoče operacije, ki potrebujejo odločno fleksibilnost. Že to je vzpostavilo zelo sektorski pristop pri nacionalnih eh, organih in to je tudi del težav, del te težave, kako bi integriran pristop res lahko realizirali. Potem imamo še splošno pomankanje znanja glede oblikovanja dolgoročnih projektov. Ti programi namreč niso triletni programi. Moramo iti onkraj tega, da imamo uh, le triletne programe. Ti programi ne bi eh, smeli pokrivati le prvih desetih let strategije, temveč bi ti eh, projekti morali biti takšni, da pokrivajo 10-20 let strategije vključevanja Romov. Poleg tega pa obstaja bojazen strani občin in tudi to je nekaj, kar moramo proučiti. In sicer občine, občinske oblasti so odprte in počnejo nekaj pozitivnega. In takšne občine se bojijo, da bodo privlekle skupine od drugot, torej iz drugih občin. In to je bojazen, ki jo lahko odpravimo le, če bomo poskrbeli za teritorijalno kohezijo in ko gre za romsko skupnost, moramo res delovati na ruralni ravni. Večinoma eh, gre namreč za takšen primer, zato smo prosili, da bi vključili to tudi v uh, ERDF in ESS, zato da bi lahko na ta način obravnavali to specifično situacijo. Očitno je, da stanovanska problematika je nekaj posem lokalnega in stanovanska problematika je področje, kjer moramo nekaj doseči. In katerikoli program, mora temeljiti na tem, da se upravičenci in širše prebivalstvo lahko pripravijo na to, torej da se zadeva dojame kot razvojni proces, ne pa kot, eh, da gre za nekašno socialno karitativno dejavnost. Torej res moramo spremeniti pogled na to. da ne bo spadlo, da so naložbe za Rome eh, nekakšna rešitev za to, da zgolj um, odpravimo težavo na kratki rok. Ne, gre za to, kako bi lahko na lokalni ravni dosegli rešitev. In um, dejansko takšen razvoj lahko koristi ciljni skupini že od samega začetka. Na ta način bodo člani ciljne skupine postali tudi um, del gospodarstva, s tem, ko bodo sodelovali v gospodarskih aktivnosti. Hvala za to, da ste predstavili informacije komisije, pa tudi, pa tudi za to, da ste povedali svoje osebne izkušnje. To je zelo koristno za nas. Zdaj pa Lambert van Istro. Izvolite. Ja, danke val. Ko se ga even beetje puzzled over... Uh, eh, over... Najlepša hvala. Malce sem zmeden uh, glede naslova. Tukaj je, govorimo o stanovanskih vprašanjih. Tu pod to spada vse. Ravno za mojo politično skupino je to zelo pomembno vprašanje. Rad bi zastavil nekaj vprašanj. obstaja želja potem, da bi podprli zelo kompleksno vprašanje v Klužu. Človekoljubne organizacije in tudi crkv so stopili v stik z mano in me prosili, da si pogledamo to zadevo. Mogoče bi morali poslati tja tudi naše koordinatorje ali kakšno delegacijo. Tam imamo veliko problemov, rad bi jih videl. Torej, imamo ljudi, ki živijo zunaj mesta. ki životarijo v barakah in mogoče bi jim morali dati možnost, da dobijo možnost dostojnega bijanja v stanovanju če sprejemamo no, politiko in oblikujemo politiko, potem se soočamo tudi s takšnimi težavami. Mislim, da moramo za to kaj storiti in včasih iti tudi na teren. Zelo dobro je, da je komisija pripravljena spremljati to vprašanje pred eh, letom in pol, ko smo sprejeli to uredbo, smo zastavili tudi pisno vprašanje komisiji in komisija je odgovorila eh, pač nekaj nasplošno, nobenih ugotovitev, nobenih rezultatov, nihče ne ve, kako naj bi se to izvaja. Takrat sem pomislil. da imamo 7 odstotkov sredstev na voljo za takšne pobude. Torej, še enkrat moje vprašanje. Kako pa sedaj zgleda z novo uredbo za obdobje 2014-2020? Imamo dovolj inštrumentov, sredstev iz socialnega sklada? Z in iz drugih skladov, zato da bi lahko zadevo izboljšali, mogoče potrebno centralno koordinacijo. Je bila raven dovolj visoka? Mogoče bi morali delovati na mestni ravni. Torej, izbrati moramo integriran pristop. Torej, mi moramo jasno povedati, da imamo ta sredstva in jih moramo včasih tudi porabiti, še posebej, ko gre za takšne neuzdržne situacije. Imamo tudi strategijo za Rome, ki smo jo s takšnim pompom sprejeli. Kaj se je sedaj s tem zgodilo? Imamo tudi druge skupnosti, ki so se obrnile na nas z podobno prošnjo v odbor regiji, našo politično skupino. Torej imamo inštrumente, s katerimi bi lahko kaj storili, s katerimi bi lahko ukrepali, vendar pa ni podpore. In še na vprašanje smo se sedaj dovolj naučili, bomo to sedaj resnično uresničevali znotraj socialnega sklada in um, sklada za regionalni razvoj. Zelo sem zadovoljen, da smo sedaj dobili povratne informacije, vendar pa bi morali mogoče še kaj storiti za to, da bi resnično dobili rezultate. Najlepša hvala, Olži Vlasak. Najlepša hvala za besedo, gospa predsedujoča. Predlog za Evropski sklad za regionalni razvoj predvideva, da bi morali razvijati nizkooglično gospodarstvo. Češka, če, češka dru, eh, češko društvo je tudi del Eh, sklada za to področje. Tukaj imamo zelo veliko področje, kjer, bi, kjer je velik potencial za prihranek. Potem imamo še socialno vprašanje za ranljive skupine in tukaj imamo vprašanje, kako omogočiti dostop do stanovanja za te marginalizirane skupine. In kaj se. <clears throat> lahko doseže z najemniškimi stanovanji. Finančna podpora je zelo pomembna za mobilnost v Evropi, zato zastavljamo vprašanje komisiji, če bi lahko posvetili kaj več pozornosti najemniškim stanovanjem in finančni podpori za najemniška stanovanja. Ja, este și o radiografie a situației actuale. Hvala lepa. To je zelo dober pregled celotne slike. No, iz razprave pa je razvidno tudi to, kaj moramo še storiti v bližnji prihodnosti. Sem romunski poslanec in moram reči, da je stanovansko vprašanje samo manjši del širše integracije romske skupnosti ko so stanovanja zgrajena in ko jih imajo ti ljudje na voljo, imamo še vedno tukaj problem trajnosti in pa dolgotrajnejše integracije. Nekdo se lahko usili v stanovanje, ampak potem je treba še vedno plačevati račune in pa živeti tam ter vzdrževati stanovanja. torej niso zadosti stanovanja. Potrebujemo tudi druge možnosti za tiste, ki bodo živeli v teh stanovanjih in pa v soseščini. Tako kot kolega Van Nistelor bi rekel, da smo šli v mesto Rad v Romuniji s kolegico Matulo. To je bil zelo dober primer sodelovanja 900 predstavnikov romske skupnosti dela v mestu Rada. Do teh delovnih mestov prišli zaradi nemških naložb v tem mestu. Torej, ne vem, morda ima kdo kakšne predsotke glede Nemcev in pa na drugi strani Romov, ampak tukaj smo videli nekaj drugega. Tukaj smo imeli nemško avtomobilsko tovarno, kjer je bilo 900 delavcev romskega izvora. In to je dober model in takšnemu modelu bi morali slediti tudi kje druge. No, kaj nam še manjka v tej razpravi? Izobraževanje, usposabljanje. Otroci iz romske skupnosti nimajo dostopa do izobraževalnega sistema, tega ne smemo pozabiti in to pomeni, da se potem ne morejo pripraviti, izobraziti za trg dela. In ti otroci bodo čez nekaj let gotovo brezposelni oziroma bodo na ulici. Te skupnosti, lahko menimo marginalizirane skupnosti vseh mogočih eh, pomenih besede. To potem seveda vpliva tudi na prestopništvo in pa na to, da se takšni ljudje zelo težko vključijo v družbo, v evropsko družbo, ki je seveda zelo raznolika. Pa še nekaj glede dostopa do izobraževanja. Romunija je uvedla pozitivno diskriminacijo in izobraževalni sistem. Kaj to pomeni? Vse od osnovne šole pa do univerze imamo razrede, ki so rezervirani za um, učence, ki se bodo izobraževali v romskem jeziku. No, kljub vsem tem prizadevanjem pa romski otroci ne pridajo v razrede, zato ker jih starši ne pošljajo v šolo. pa še na gospoda Celaki se vedno, bi se na koncu navezal. Združljivost in pa doslednost med instrumenti, ki jih uporabljamo, je nekaj zelo pomembnega. V našem odboru pravimo, da je treba čim bolje uskladiti te različne instrumente in jih tudi ustrezno financirati. sedaj bomo govorili o večletnem finančnem okviru in sedaj bomo imeli ista pravila za um, ERDF, ISS e in pa za vse druge podobne sklade. No, ampak ti novi skladi bodo operativni v novem večletnem finančnem okviru šele leta 2014 in do takrat se bo romska problematika gotovo še zaostrila in do takrat potrebujemo boljše sodelovanje, tudi sodelovanje komisije. Pa še nekaj za konec. Če ne bomo dejansko sprejeli ukrepov, da bi spodbudili elite v romski skupnosti, da bi um, naredili korak naprej v tej skupnosti. Če ne bomo postavili višjih standardov za romsko skupnost, da bi se ta laže vključila v um, evropsko družbo, potem gotovo si ne moremo um, ustvariti nekakšnih iluzij. Ne bo kakšnih švajcerov v takšni skupnosti ali kaj podobnega, ampak mora predvsem izobraziti in spodbujati elite v romski skupnosti. Če tem elitam ne bomo omogočili, da postanejo pravi zgledi za celotno skupnost, potem naše reforme nasplošno ne bodo uspešne. Stvar je v tem, da so za te romske skupnosti njihovi voditelji veliko pomembnejši kot pa neki zunani voditelji. Če ne bomo spodbujali teh elit, potem ne bomo uspešni nasplošno. prav tako moramo pozabiti na vse klišeje, na rasistične eh, predsotke in tako dalje. Želeli bi, da živimo v demokratični družbi, ampak če ne bo pravega dialoga, če ne bomo odpravili teh predsotkov, potem ne bomo uspeli. Tudi v Romuniji veliko ljudi pravi, da so del elite, del romske elite pa po drugi strani sledijo samo um, svojim interesom in čisto pozabijo na to, da je treba širšo romsko skupnost vključiti v celotno um, družbo. To je um, evropski problem nasplošno in mislim, da nisem bil uspešen do sedaj. Hvala lepa, Viktor. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolege. Pravica do nastanitve je temeljna pravica, ki je zapisana tudi v našo listino temeljnih pravic. ko vidimo statistike glede slabih stanovanjskih pogojev za romsko skupnost, pogosto pozabimo na to, da gre predvsem za otroke. Oni so najbolj prizadeti. Ko govorimo o slabih stanovanjskih pogojih, to seveda avtomatsko pomeni um, tudi slabše zdravstvene pogoje. Kaj bi rada podarila? Seveda od leta 2011 um, so imeli RDF in imeli določena sredstva za to skupnost. Ampak pri nas v Franciji imamo kar veliko težav s temi skladi. Nekatere regije so si zapisale svoje cilje, tudi naprimer glede osi za podnebje. Torej, treba je zgraditi pasivna stanovanja, ampak včasih je um, cilje, ki so zapisani v ERDF-ju, praktično ne mogoče izpolniti. Prav tako nekatere skupnosti uporabijo ta sredstva za to, da zgradijo kaj drugega, centre, ne pa stanovanja, kajti velike skupnosti po um, naši zakonodaji lahko zgradijo različne centre, ne pa stanovanj. Zakonodaja med državami je zelo raznolika. Sedaj za naslednjo obdobje 2014-2020 je treba nujno poskrbeti za to, da bomo dosegli večje sinergije med ESS-em in pa IRDF-em. E Zakaj? Seveda imamo stanovanja, to je eno, ampak potem je treba poskrbeti še za druge spremljevalne ukrepe, mm, za poslovanje, izobraževanje in podobno. Prav tako naj spostavim še, ne vem, um, dobavo vode ali pa drugačne službe. Nekdo ima lahko stanovanje, ampak nima pa dostopa do vode. Torej, tudi to je treba spremeniti. Danes nimamo neke širše platforme izmenjave dobrih praks in izkušenj med različnimi akterji. Pri nas v Franciji, kot tudi kje druge, vidim to, da sicer imamo na voljo neke dobre projekte, ki so tudi včasih uspešni, ampak lokalne skupnosti včasih sploh niso seznanjene z, z izkušnjami iz drugih skupnosti. Torej, treba je združiti znanje in si izmenjavati izkušnje, tako da bomo vse skupaj razširili in da bo to bolj splošno dostopno. Pa še nekaj bi rada podarila. Seveda, stravanja so nek kompas, ampak vedno gre za. Um, gradnjo stanovanja splošno veliko je ozemlji, kjer so stavbe prazne, pisarne so prazne, uradi so prazni in te prostore bi bilo treba bolje izkoristiti, jih naprimer um, prenoviti, um, uskladiti z novimi energetskimi standardi in potem bi lahko ta stanovanja dali na voljo um, romski skupnosti. Hvala. Spoštovani kolegi, 15.60 je glasovanje, ne pozabiti na to, prosim še Marija Jesegojen. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, nadaljevala bom tam, eh, kjer sta končala moja predhodnika. Mi v Španiji imamo držav, eh, program Roman znotraj strukturnega sklada ko je prišel na vlado Felipe González in tudi v regijah socialističnimi vladami, regionalnimi vladami, smo sprožili veliko programov za integracijo med romskim in neromskim prebivalstvom, s katerim smo dosegli izmenjavo mnen med osebami, med družinami in dosegli normalizacijo. Zelo pomembno je, da oblikujemo aktivne politike za romske skupnosti, kajti v moji državi ti programi zelo dobro delujejo. Res je, da je izobraževanje bistvenega pomena, vendar pa je pomembno tudi, da imamo službo in da izobražujemo njihovo prebivalstvo in tudi ne romsko prebivalstvo. Rada bi povdarila, kako zelo uspešni so programi znotraj Evropskega socialnega sklada strani romskega sekretarijata, kjer smo videli veliko uspeh pri vključevanju romskih prebivalcev na trg dela. Imamo tudi programe za tehnično pomoč, zato da bi Evropski socialni sklad postal dosti bolj učinkovit. Najlepša hvala, Marija. Josif Matula o să încerc să fiu scurs să nu repet uh, excelentele Hvala, bom kratek. Ne bi ponavljal pripomp drugih govorcev, jih pa podpiram. Kolega Boštinaru je prej izpostavil zelo zanimivo težavo in sedaj mislim, da bi moral nekaj stvari še dodati. Kolegi poslanci so obiskali multinacionalno podjetje v Romuniji, kjer dela skoraj da tisoč Romov. Torej, torej podjetje iz avtomobilske industrije. Tukaj se je zastalo naslednje vprašanje. Morda se evropske institucije motijo, ko na zelo splošen način pristopajo k romskemu vprašanju. Mislim, da obstaja širše, um, širše vprašanje. Ne vem, ali je problem celotna romska skupnost ali samo del romske skupnosti, samo odročno število Romov. Dokler bomo govorili o splošni problematiki Romov tukaj v Bruslu, bomo praktično izničili vse rezultate, ki bomo dosegli s časoma preko uh, določenih programov. Zakaj? Nekateri Romi so bili že vključeni v družbo, morda sicer ne veliko, če gremo splošne problematike, ampak nekaj jih je bilo vključenih. In nekaj jih je vključenih že kar dolgo časa. Sedaj vse skozi izpostavljamo neke probleme, ampak eh, ne podaramo pa doseženih pozitivnih rezultatov. Govorili smo tudi o socialnih stanovanjih za Rome in pa za druge marginalizirane skupnosti. Kolega je prej govoril o tem, da so nekateri instrumenti, oziroma kolegica je govorila, da so nekateri instrumenti nezdružljivi med seboj. V Romuniji, pa tudi v drugih državah, so lokalne skupnosti že zaključile številne projekte ampak predvsem preko lastnih sredstev, preko lokalnih organov. Zakaj? Prav zato, ker je zelo težko na lokalni ravni izkoristiti evropska sredstva, evropske sklade. Ampak mislim pa, da obstajajo dobri načrti, dobri nameni, ampak je pa treba poenostaviti način izvajanja evropskih sredstev. Samo tako bomo lahko naredili konkretne korake naprej v boljšo prihodnost. če ne bo situacija takšna, kot je. In romske države bodo ostale takšne, kot je, in ne bodo razrešene. Hvala lepa vsem za vaše stališča. In kot rečeno, evropski kolegi so obiskali tudi že socialna strovanja, ki so bila zgrajena za marginalizirane skupnosti ampak um, z uh, lokalnimi sredstvi, ne pa z evropskimi sredstvi. In to sem želel povedati. Uh, Najlepša hvala. Mogoče želi gospod Solakis um, odgovoriti na vprašanja. Ni vam treba odgovoriti na vsa vprašanja, ker niso v vaši pristojnosti, vendar pa vas prosim za odgovore. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne bom se spuščal v podrobnosti, rad bi povedal samo nekaj nasplošno in to je stanovansko vprašanje in če je to rešitev ne samo rešitev, vendar pa lahko postane problematičen, če to na ne načrtujemo dobro in preveč primerov imamo za to. Zato moramo te projekte resnično dobro pripraviti in dati mestom in občinam dovolj časa, da dosežejo trajnost in vzdržnost, zato da lahko vključijo vse druge možnosti za pomoč in za vzdrževanje stanovanskega vprašanja, vključno socialno integracijo. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Rada bi vas eh, vprašala naslednje glede na razpravo. Vidimo dve pomembni vprašanje in to je naša dožnost, da zagotovimo regular, pravni okvir za kohezijsko politiko z določbami, s katerimi bi lahko napredovali na področju integracije marginaliziranih skupin še posebej romske skupnosti. Tako na podeželju kot v mestih je to vprašanje resnično pomembno. Potem pa še drugo vprašanje. Se strinjate s tem, da bi na podlagi te razprave napisala pismo komisarju Hanu in ga prosila, da zagotovi, da v pogajanjih partnerskih eh, sporazumov obravnavajo to vprašanje pri tistih državah, kjer obstaja ta težava, torej da vključijo to vprašanje v pogajanja, zato da se zagotovi potrebne pogoje za reševanje in izboljšave te situacije. Če nima nihče nič proti, bom to tudi storila. Je kdo proti? Ne, torej bomo pismo napisali. Gospod Culakis, najlepša hvala za vašo predstavitev in sodelovanje. Spoštovani kolegi, sedaj gremo na glasovanje. Preveriti moramo naprave. Lahko ustavite kartice v naprave, da vidimo, če delujejo. Migela bomo prosili, da odpre glasovanje. Nam lahko pomagate pri tem? It's not opened. No. Še ne deluje. So what, so you will be informing us all the time? The, the, the... Torej nas uh, boste sproti obveščali. Ne vem, kako lahko to rešimo, ker je glasovanje dolgo. Deluje? Še niste vsi glasovali? Sedaj je glasovanje končano lahko rečemo, da deluje. Torej, gremo na deseto točko na njenem redu. Gre za glasovanje mnenja Marije Irvin Perez. Začenjamo z predlogom sprememb 77. Kdo je za, kdo je proti? Predlog 77. Kdo je za, kdo je proti? Vzdržani zavrnjeno, spoštovani kolegi. V tej dvorani ne vidim dobro, zato vas prosim, da dvignete roke, da vidimo rezultat. 78 do za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis enak, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 85, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog 95, kdo je za, proti. Kdo je za predlog številka 95, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. 96, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 110, kdo je za, proti. Preverili bomo predlog spremeštevka 110. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Kompromis. Ste za? Aha, še vedno je 18 proti 24. Kompromis 7 do za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8 do za proti vzdržani. Sprejeto. 121 do za proti, zdržani, sprejeto, zavrnjeno. Amandma 8, to je za, proti, zdržani, sprejeto. 123, to je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 125, to je za, proti. Preverjamo 125, izvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Za las, ampak je sprejeto. 126 do za, proti, držani zavrneno. 10 kdo za, proti, vzdržano, sprejeto. 127 do za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 do za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 do za, proti, vzdržani, sprejet. 134 do za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Preverjamo. Preverjamo 134.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 proti, vzdržani, sprejeta. Amandma 14 do za, proti, vzdržani, sprejeta. 146 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 148 do za, proti, vzdržani, sprejeto, 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 150. Preverjamo 149, glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 28 proti 13, 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 152 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 153 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 154 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 156 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 do za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 13, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 162 doj za, proti, zdržani, zavrneno. 164 doj za, proti, zdržani, zavrneno. 165 doj za, proti, zdržani, sprejeto. 166 doj za, proti, zdržani, sprejeto. 167 doj za, proti, zdržani, zavrneno. Kompromis 14 za, proti vzdržani, sprejeta. 174 za, proti vzdržani, zavrnjena. 175 za, proti. 175 je brez predmeta, ne, zavrnjen je bil, torej ni brez predmeten. 175 za, proti vzdržani sprejeto. 176 za, proti. To preverjamo. Glasovanje odprto. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. 177 kdo za, proti, držani, zavrnjeno. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto, 208 do za, proti, držani, zavrnjeno. 209 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 210 do za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 225 do za, proti, vzdržani. Držani sprejeto. Kompromis 19 za, proti. Držani sprejeto. Kompromis 20 za, proti. Držani sprejeto. 231 za, proti. Držani zavrnjeno. 232 za, proti. Držani sprejeto. 25 odpade. Ne, glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 26, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 236. 35. je brezpredmeten. And it's just result. 236. So as I said, 236, who is in favor? 236, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 237 je bil identičen. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22, kdo je za proti vzdržani sprejeto, kompromis 23 za proti vzdržani sprejeto, 252 za proti vzdržani sprejeto, 253 za proti vzdržani zavrnjeno, 255 za proti vzdržani sprejeto, 256 za proti. Mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili. Preverjamo. Glasovanje je odprto. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 257 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 258 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 24 za, proti, zdržani, sprejeto. 259 za proti vzdržani, zavrnjeno 260 za, proti vzdržani, sprejeto 261 za, proti vzdržani, zavrnjeno 262 za, proti vzdržani, sprejeto 263 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis 25 za, proti vzdržani, sprejeto 30 in 267 pa identična, da za, proti, zdržani, sprejeto. 270 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 271 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 272 za, proti, zdržani, sprejeto. 274 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 275 do za, proti vzdržani zavrnjeno, 276 do za, proti vzdržani sprejeto, 277 do za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 26 do za, proti vzdržani sprejeto. 280 za, proti zdržani zavrnjeno, 281 za, proti vzdržani zavrnjeno, 282 do za, proti vzdržani zavrnjeno, 283 do za, proti vzdržani zavrnjeno, 284 do za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 27 do za, proti vzdržani sprejeto. done with this. So that <laughs> was a compromise. A Nobel Prize, I think, is. To je bil kompromis, še ena nagrada. Zdaj pa vodne izjave. Kompromis 28. Kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. So je musel 37. 37. 37. Kdo je za? Proti vzdržanje zavrnjeno. 38 za, proti vzdržani, zavrano. Kompromis 29 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 30 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis 31 za, proti vzdržani, sprejeto. 32 za, proti vzdržani, sprejeto. 33 za, proti vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani sprejeto, 66 za, proti, bomo preverili 66, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto je. 66 je bilo to, kaj ne? Ja. Sedaj pa 67 za, proti vzdržanje je zavrnen, 68 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 33 eh, za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 35 za, proti vzdržanje sprejeto, odma 76 za, proti vzdržanje zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje. Elektronsko glasujemo. Glasujemo. sicer niste vsi glasovali, ampak konec glasovanja 36 proti 1 in 6 vzdržanih. Čestitke, naloga ni bila ravno enostavna. Sedaj pa točka 11. François Alfonzi, razvoj makroregionalnih strategij EU. No, to glasovanje pa upam, da bo nekoliko lažje. Predlog spremembe 23. Za, za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 1. Za proti vzdržanje sprejeto. 28. Za proti vzdržanje sprejeto. 29. Za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 2. Za proti vzdržanje sprejeto. 32. Za proti vzdržanje sprejeto. 33. Za proti vzdržanje zavrnjeno. 34 za, proti vzdržanje sprejeto. 35 za, proti vzdržanje sprejeto. 36 za, proti vzdržanje sprejeto. 37 za, proti vzdržanje zavrnen. 38 za, proti vzdržanje sprejeto. 39 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržanje sprejeto. 45 za, proti vzdržani, sprejet 46 za, proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa kompromis 4. Ja. Hvala. Tukaj naj ne bilo ustnega predloga spremembe, kolikor vem, je bilo že dogovorjeno med skupinami. torej obstoječem besedilu bi moral imeti novo določbo, novo ponudbo. Torej, v akcijski načrt bi morali to vključiti. Koliko vem je o tem bil dosežen dogovor? Torej, action plan namesto common perspective. Tako je, ja. action plan namesto common perspective. Tako bo, nišče nas pretuje, v redu, glasujemo o tem. Tako spremenjenem, s tem ustnim predlogom spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani? Sprejeto. 50 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. Madma 52 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 52. predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. 26 proti 18. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejet. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. 65 za, proti vzdržani spreto. 67 za, proti vzdržani spreto. 68 za, proti. 68 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 69, to je za, proti. Bomo tudi 69 preverili. Konec glasovanja. Sprejeto 24 proti 19. Sedaj pa predlog smo bez 70 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto. 72 za, proti. Bomo tudi 72 preverili. Konec glasovanja. 25 proti 20 sprejeto. Kompromis 10 za, proti vzdržanje sprejet. Kompromis 11 za, proti vzdržanje sprejeto. 81 za proti, vzdržani, zavrn. 82 za, proti, bomo prebili 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 28 proti 16. Sedaj pa. Sedaj. Matba 1 za, proti, vzdržanje sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa vodne izjave, kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Madma 11 dva za, proti, vzdržani. Mislim, da je bilo sprejeto, kaj ne? Ja, mislim, da ja. Nihče ne želi prebiti. V redu 12 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani, zavrnen, 13 za, proti vzdržani, sprejeto, 14 za, proti vzdržani, zavrnen, 15 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis, 13 za, proti vzdržani, sprejeto, 20 za, proti vzdržani, sprejeto, Sedaj podbor za zvonanje zadeve. del 1, številke 2, za, proti, vzdržani, zavrn, del 2, dvojke, za, proti, vzdržani, zavrn, del 1 od 3, za, proti, vzdržani, sprejeto, del 2 od 3, za, proti, vzdržani, zavrn, 5, za, proti, vzdržani, sprejeto, 7 za, proti vzdržani sprejeto 8, za, proti vzdržani sprejeto 9, za, proti vzdržani sprejeto 10, za, proti vzdržani zavrn. Sedaj pa odbor za kulturo in izobraževanje, številka 1 od 2, za, proti vzdržani sprejeto 9, 2 od 2, za, proti vzdržani sprejeto 3, za, proti vzdržani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 proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani sprejeto, 14 za proti vzdržani zavrnen, del 1 od 15 za proti vzdržani sprejeto, del 2 od 15 za proti vzdržani sprejeto, del 1 od 16 za proti vzdržani sprejeto, del 2 od 16 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto, proti vzdržanje sprejet, 18 za, proti vzdržanje sprejeto, 19 za, proti vzdržanje sprejeto, 20 za, proti vzdržanje sprejeto, 21 za, proti vzdržanje sprejeto. Še končno glasovanje elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. 40 proti 2, eno zdržan. Čestitke. sedaj pa točka 12, Alanka Dek, strategija kohezijske politike EU za Atlantsko regijo. Najprej prilog smembe 1. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 2. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 3. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 4. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 1. Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 8. Za, proti, vzdržanje, sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 9 za, proti vzdržanje sprejeto, 10 za, proti vzdržanje zavrnen. Potem, ko je naj, imamo ustni predlog spremembe ali kdo nas proti ustno predlogu, ne, torej glasimo temu spremenjemu, za, proti vzdržanje sprejeto, 12 za, proti vzdržanje sprejeto, 13 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 2 za, proti vzdržanje sprejeto sprejeto, kompromis, oziroma sedaj pa amadma 15 za, proti, ne vem, bomo preverili elektronsko, 15, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 23 proti 20, torej sprejeto. Sedaj pa 16 za, proti, vzdržani, zavrnen. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti. Ne vem, bomo preverili 33. predlog spremembe. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa, kje smo sedaj? Pri 34. madmaju za, proti, vzdržanje sprejeto. 35 za, proti, vzdržanje sprejeto. 36 za, proti, vzdržanje sprejeto. 37 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržanje sprejeto. 43 oziroma ne, kompromis 7 sem preskočila. Ja, kompromis 7. Za, proti, vzdržani. Sprejeto, vidite, vse je bilo sprejeto, vse je sploh ni bilo treba glasovati. 43. Za, proti, bomo preverili. 43. predlog spremembe elektronsko preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 19 proti sprejeto, 44 za, proti, vzdržani sprejeto, 45 za, proti, vzdržani sprejeto, 46 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 50 za, proti, vzdržani sprejeto, 51 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 9 za, proti, vzdržani sprejeto, 55 za, proti vzdržani sprejeto, 56 in 57 skupaj za, proti vzdržani sprejeto, 58 za, proti vzdržani sprejeto, 59 za, proti vzdržani sprejeto, kompromis 10 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis 11 ja. za, proti vzdržani sprejeto. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 75 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa predlogi odbora za promet in turizem. Sedaj del ena od dve, del ena od dve od tran za, proti vzdržanje sprejeto, 6 za, proti vzdržanje sprejeto, 7 za, proti vzdržanje sprejeto, 8 za, proti vzdržanje vprašanje. Vprašanje še enkrat. Osem, ja, osem. Za, proti, mislim, da je sprejeto. No, kar zupete mi, sprejeto je. To je to. Sedaj pa končno glasovanje, glasujemo. Zdaj pa konec glasovanja. 39 za, 2 proti, 4 vzdržani. Čestitke, sprejeto. sedaj pa Filiz Hakaja, Hrisminova, mala in srednja podjetja. Kompromis ena. Za. Še čaka na Konstanco. Sprejeto. Kompromis ena je sprejet. Sedaj pa predlog spremembe pet. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amadvan šest. Za proti, vzdržanje je spreto. Odma 8 za, proti, vzdržanje, zavrnen. Kompromis 2 za, proti, vzdržanje, spreto. Kompromis 3 za, proti, vzdržanje, spreto. Kompromis 4 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Amandma 19 za, proti, vzdržanje, sprejeto pri 20. Eh, glasovanju podelih prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnen. Kompromis 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa 27 za, proti. Bomo preverili 27. predlog spremembe. glasujemo. Konec glasovanja, 31 za, sprejeto. Sedaj pa 28. V spremenjeni obliki ali kdo nasprotuje eh, ustno predlogu? Ne, v redu, torej spremenjeni 28. amatma sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto. 30, 31 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, 37 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 38 za ustni predlog spremembe, ali kdo temu nasprotuje, ne, torej um, glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeto. 39 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 40 za, proti, vzdržanje, sprejeto. 41 imamo glasovanje po delih, najprej prvi del za, proti, vzdržanje, sprejeto. Drugi del je pa potem umaknjen. 42 za, proti vzdržanje je sprejeto, 43 za, proti vzdržanje je sprejeto, 44 za, proti, mislim, da je sprejet, ampak bomo preverili, 44, tako da se boste malce zbudili. Konec glasovanja, sprejeto z veliko večino. 45 za, proti, vzdržani. No, ne vemo, 45 bomo tudi preverili. Pa, pač, se, ker ne dvigujete rok, 45 preverjamo. Konec glasovanja. 25 proti 16 sprejeto še končno glasovanje, elektronsko glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. No, niste še vsi glasovali. 39 za, torej z veliko večino je sprejeto čestitke. Sedaj pa točka 14, Jens Gajer, Evropski sklad za prilagoditev globalizacije za obdobje 2014-2020. Konstanca si pripravljena, 48, 48 za proti vzdržani spreto. 8 za, te dva eh, se brez predmeta, 49 sedaj za, proti vzdržani spreto, 50 za, proti vzdržani spreto, 9, 51, 52 so vsi isti, za, proti vzdržani spreto, 53 za, proti vzdržani zavrnen, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejeto, 11 za proti vzdržanje sprejeto, 12 za, proti vzdržanje sprejeto, 58 za, proti vzdržanje sprejeto. Ustni predlog smembe k 4 um, drugemu odstavku za, proti vzdržanje sprejeto, 13, 59 in 60 so isti za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 2 za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 3 za, proti vzdržanje sprejeto. Š 16, 68 in 69 so isti, za, proti, vzdržani, sprejeto, 17, 70 in pa 71 so isti, za, proti, vzdržani, sprejeto, 72 za, proti, vzdržani, zavrnen, 73 za, proti, vzdržani. Vi ste bili proti, ne? Ne, ste bili pozni, ampak ste bili pa za. Torej, sprejeto včasih moramo kritizirati svojega šefa. Torej 75 glasujemo po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno na žalost. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 in pa 74 sta ista za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19, 70, 78 so isti za, proti vzdržane, sprejeto 79 za, proti vzdržane, sprejet 80 za, proti vzdržane, zavrnen 81 za, proti vzdržane, sprejet 21 za, proti vzdržane, sprejet 83 za, proti vzdržane, sprejet 84 za proti vzdržani sprejet, 85 za, proti vzdržani sprejet, ustni predlog k 9, k 14 za, proti vzdržani sprejeto, 86 za, proti vzdržani zavrnen, 87 za, proti vzdržani sprejeto, ustni predlog k 12.3 za, proti vzdržanju sprejeto, 89 za, proti bomo preverili 89. amandma. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, proti vzdržanju sprejeto, 90 za, proti bomo preverili 90. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnen. 27 proti 17. 91. amadma za, proti vzdržanje sprejeto. 92 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa ustni predlog. Za, proti vzdržanje 23. 93 sta ista, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa vodne zjave 24 za, proti bomo preverili vodne zjave 24 za, proti. Konec glasovanja in je zavrnjeno. Torej 1, 25, 26 so isti za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa 2, 28, 29 so isti. Za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržanje sprejeto. in 36 za ista, za proti vzdržanje sprejeto, 5, 38, 39 so isti, za proti vzdržanje sprejeto, 40 za, proti vzdržani sprejeto. 41 za, proti vzdržani sprejeto. 42 za, proti vzdržani sprejeto. 6, 43, 44 so isti za, proti vzdržani sprejeto. 7, 45, 46 so isti za, proti vzdržani sprejeto. Še končno glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. 38 za, torej sprejeto čestitke. Sedaj pa moja zakleva. Inovativni finančni instrumenti v povezavi z večletnim finančnim okvirom. Mnenje. Ste vsi pripravljeni? Bomo glasovali. Nama dva. Ena za. Proti. Vzdržani. Zavrnen. Nama dva. Za proti vzdržanje spredo. Za proti vzdržanje spredo. Ma 2-4 za, proti vzdržanje spredo 5 za, proti vzdržanje spredo 6 za. Pro, bomo šestega preverili. Glasujemo o šest. Konec glasovanja. Zavrnen šest je bilo to, ja. Sedaj pa sedem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet za, proti. Mislim, da je bil zavrnen, ampak bomo preverili vseeno. Elizabet. Devet bomo preverili. Nisem pripričana. Glasujemo. No, glasujte, prosim, vsi glasujte. Uh, zavrnen. 16 proti 19 zavrnen. Amandma 10 za, proti vzdržani, zavrnen 11 za, proti vzdržani, sprejet 13 za, proti vzdržani, mislim, da je sprejet 14 za, proti, ne vem, Vsi pravijo, eh, pravijo, ja, da je zavrnjen, ampak ne, ne bom preveril. V redu. Bomo 14 preverili, pa saj mi je čisto všeč, če preverjamo, saj nima veliko možnosti, da preverjamo, tako da kar preverimo 14. Sama pa nisem glasovala, jaz se vključujem. Zavrnen. 26 proti 18. Sedaj pa ima 16 za, proti, žal ne, zavrnjeno. Ima 15 za, proti 18 vzdržani. Sprejeto. Sedem je za, proti. Ne vem, 17 bomo tudi morali preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnem. 16 proti 19. Sedaj pa 18 ima 2 za, proti vzdržanje izprejeto. 19 za, proti vzdržanje sprejeto. 20 za, proti vzdržanje sprejeto. 21 za, proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo. To je vse, ne? Ena 40 proti 1, 3 vzdržani čestitke mojci. Je ni tu? Čestitke. Kolegice in kolegi. Z glasovanjem smo končali prej, kot je bilo predvideno. Naslednja točka, pa ne bila ob pol dvanestih. No, mislim, da je najbolje, da kar tako začnemo. Splošno določa ponovno. Komisija še ni tu. No, nekdo iz komisije pa je tukaj. Nikola, lahko začnemo ali kako? Uh, Pročevalci, Lambert, ne vem, ali ste tukaj, ne. Kako bomo? Tako začeli ali bomo poznaj začeli? Kolegice in kolegi. se strinjate s poročevalcem, da tako začnemo z razpravo o splošnih določbah? Ali pa začnemo čez pol ure? Ali lahko vsaj naredimo seznam govorcev? Kajti, če zdaj najprej položimo, potem pa nišče ne bo govoril, potem to nima smisla. Uh, Lamber in pa Konstanca. Vidva sta pripravljena, da začnemo takoj, gospod Luhan pa pravi, da preložimo za pol ure. No, se to je vaša politična skupina, ne vem. Torej, želite glasovati ali kako? Ne. Hvala lepa za besedo. No, veliko nas je tukaj, moramo pa glasovati. Zato seveda lahko poslušamo druge kolege, ki še niso spregovorili. Pomembno je, da um, vidimo, kako boste obrazložili svoje predloge sprem. Zato je pametno, da to storimo takoj. Torej, to je najboljši način. Mi smo odprti, če ni pripom po redu. Morda se lahko zovemo na tisto, kar sem povedal včeraj, ampak mislim, da lahko nadaljujemo. Proračevalec uh, pravi, da kar začnemo lahko se v bistvu navežemo na tisto, kar sem povedal včeraj. Še Jan želi nekaj dodati. Ja, ob tej priložnosti bi še nekaj povedal. Jan Obrit je prvi. Torej, prosim, če vsi sedete in bomo začeli z naslednjo točko. Najprej Jan Obrit. že včeraj smo začeli razpravljati o odmajih k splošnim določbam in mislim, da je jasno, da so tukaj številne urede med seboj odvisne. Zato mislim, da bomo biti zelo previzni. Tukaj se bomo dogovorili o nekaterih stvarih in to potem seveda bo vplivalo tudi na nekatere druge uredbe. To je zelo pomembno kot odbor moramo predlagati dosleden pristop k tem uredbam. Imamo nekatere elemente iz eh, splošnih uredb, ki bodo neposredno vplivali tudi na ESS in pa na ERDF ter pa na ozemelsko sodelovanje. potem pa še prazdelitev sredstev med SS. To je prvi element, ki mora biti v splošni uredbi. Torej, ali bomo imeli um, določene zneske za RDF ali SS, um, torej, da bodo odstotki točno določeni, ali pa bo sistem bolj fleksibilen, bomo videli. Potem pa tematski cili. 11 tematskih ciljev iz splošne uredbe. In to je okvir za naslednjo uredbo. Torej, zato moramo razpravljati o tematskih ciljih. Pri naslednji uredbi bomo imeli te omejene zneske in druge omejitve. Torej, zato je zelo pomembno, kako obravnavamo tematske cilje. Poročevalca, ste tukaj zelo jasna in veste, kaj želite. Potem tretji element, ta razupit primer, Connecting Europe Facility, CEF, instrument za pozvane Evrope. Včeraj smo o tem že govorili. Uh, eh, imamo poseben dokument glede CEF, ampak sam, na primer, sem predložil več predlogov sprememb k splošni uredbi, s čimer sem poskušal črtati CEF iz tega. Sem včeraj razložil, zakaj CEF je, kot je bilo včeraj omenjeno, morda povezan z kohezijsko politiko, ampak ni pa to del kohezijske politike kot tak. Zato se predlaga, da bi črtali cef. Moj predlog je bil še toliko bolj smiselen zaradi odločitve ministrov iz um, Bukarešti, ki so se odločili, da bodo dali za 1B um, v 1A mesto cefa. Torej, cef ne bo več del kohezijske politike, ampak bo del transporta in pa raziskav in razvoja ker bo drugače omeščen. Tako bi rad argumentiral svoje amatpaje. Pa še nekaj je pomembno iz splošne uredbe. Sistem izvajanja, naprej naprimer načrtovanje. CSF je tukaj pomembno vprašanje. Na začetku je bil to dokument o ključnih ukrepih, key actions – sedaj se sploh še sprašujemo o tem, kakšen dokument bo to na splošno. V splošni uredbi imamo več stvari, kar je pomenilo tudi za madmaje. In tukaj sprašujem poročevalca, kako je z naslednjim. Če si pogledate madmaje. Kaj mislite o partnerskih pogodbah? Partnership contracts. Kajti struktura partnerskih pogodb in pa spremembe teh pogodb so nekaj, kar je v uredbi sedaj ste videli te predlagane amadmaje um, glede partnerskih pogodb. Kaj mislite o tem? Potem gre še za izvajanje finančnih instrumentov. Tukaj smo zelo v težavni situaciji, kajti finančne um, določbe še niso dokončane. Potem je tukaj še problem teritorijalnega sodelovanja in pa sofinanciranja teh 85 odstotkov, ne pa 75 odstotkov. da povzamem. V razpravi ne bi smeli govoriti samo o splošni uredbi, kajti tukaj se to navezuje na vse uredbe. Ko se bomo tukaj nekako dogovorili in ko bo do kompromisi jasni, potem se moramo pogovoriti tudi s poročevalci za druge uredbe. In potem moramo pa slediti dogovorjenim kompromisom. Zato je ta odziv danes zelo pomemben, bomo potem videli, po kakšni poti bomo šli. Ne morem si predstavljati, da bomo šli, ne vem, po eni poti, potem drugi poročevalci, uredba pa po drugi poti, kajti potem bo celoten pristop zelo nedosleden. Hvala, gospa Macon, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Naj povem, da večina amandmajev ne postavlja tako dobrošaj pristop obeh poročevalcev. To smo že večkrat povedali v preteklosti. Moji predlogi sprememb, moji amandmaji so pravzaprav že del predlogov, ki sta jih poročevalca namerala vnesti v besedilo in s katerimi sta želela spremeniti besedilo komisije. To sem želela izpostaviti. Torej, da se vidi, da že obstaja precejšnje strinjanje. Imamo veliko amadmaja, vendar to ne pomeni, da se glede vsega ne strinjamo. poročevalca. Ste rekla, da ne smemo podpreti makroekonomske pogojenosti, ki jo predlaga komisija, zlasti, ko gre za razdeljevanje strukturnih skladov. To smo že večkrat slišali v zadnjih nekaj mesecih. obstaja jasna kontradikcija v poročilu komisije in sicer glede cilja, da želimo izboljšati programe in izboljšati učinkovitost. Hkrati pa obstaja nek kaznovalni element. Ta dva vidika sta zapisana v predlog komisije na precej kontradiktoren način in glede tega si želimo izboljšavo, ki je še nismo videli. Moji predlogi sprememb gredo v to smer in poročevalca sta jih podprla v veliki meri. Želimo si to, da bi lokalna raven igrala večjo vlogo, ko gre za določanje pogodb, ko gre za oblikovanje partnerskih pogodb. To je zelo pomembno. In upam, da bo komisija to upoštevala. Prav tako bi si želeli to vključiti v druge programe, v druge strategije komisije. Torej, da bi vključili regionalno raven v vse partnerske pogodbe. Če vključite regionalno raven, potem bomo lažje dosegli svoje cilje. In lahko se navežem tudi na to, kar so rekli govorniki včeraj. Večina govorcev včeraj je dejala, da skupni strateški okvir ne more delegiran akt To mora biti nekakšen aneks. Torej, mora imeti moč zakonodajnega akta. Predstavila sem tudi amadma glede tega. In včeraj smo že slišali, da obstaja velika podpora kolegov temu pristopu. Še nekaj stvari bi rada izpostavila. gre za zelo težavno, za zelo težaven trenutek in razumem. da sveda obstajajo številne stvari, vendar ne smemo pozabiti kulture. Kul vidik kulture je treba vključiti vse vidike tega predloga če kulture ne bi vključili, potem bi eh, naredili napako na evropski ravni in to je napaka, ki se dogaja v številnih državah, članicah. Kultura se marginalizira v času krize, sama pa menim, da je kultura ključnega pomena za vseh 27 držav članic. In mora biti ena od strateških zadev, na katere se bomo osredotočali. In še nekaj glede uh, urbane agende. Predlogi sprememb, ki jih vidimo, so predlogi sprememb, ki odražajo komentarje, ki sem jih nedavno predstavila in tudi večkrat ponovila. in komentarji povzemajo to, kar smo slišali v zadnjih mesecih glede spodbujanja urbane agende na evropski ravni. In veseli me, da tudi na tem področju eh, imamo širok konsens med poročevalci in tudi številnimi člani našega odbora. Torej, upam, da bomo ta širok konsens, ki ga imamo znotraj odbora, lahko eh, nekaj, kar bo dalo dodaten zagon tudi komisiji in komisijo spodbudilo, da prisluhnejo našim komentarjem. Rosa Estera. Rosa Estera, izvolite. Gracias. Hvala lepa. Rada bi podarila dobro delo obeh, obeh poročevalcev predlogi sprememb gredo v smer tega, kar predlagata poročevalca in drugi eh, kolegi. Želimo si večjo fleksibilnost glede tematskih ciljev, kajti ravno regije so tiste, ki najbolj poznajo, kaj je tisto, kar potrebuje vsaka regija. Želimo si večjo fleksibilnost tudi glede odstotkov. Za nas je ključnega pomena, da dve tretjini Eh, regij, ki, izhaja, ki, ki, ki so nehale biti konf, konvergenčne uh, regije, dejansko obdržijo svoj status. Um, mislim, da moramo upoštevati različne regionalne vidike in moramo odločati prioritete. Vendar moramo imeti bolj preprost pristop, zato da bomo lahko dosegli izboljšave, ki si jih želimo. Poleg tega smo predlagali, da bi tiste države, ki so v težavni situaciji, v krizni situaciji, da se lahko kriza upošteva v sami uredbi. Torej, da če uporabimo referenčno obdobje, dejansko se odraža realnost vsake države. Kaj če upoštevamo leto 2008, potem, eh, če bo to referenčno leto, potem ne bomo odražali dejanske situacije, kakršna je sedaj v Španiji. Poleg tega bi indikatorje morali dopolniti, morali bi recimo upoštevati staranje um, prebivalstva, brezposelnost in druge indikatorje. To, to smo že večkrat ponovili. In poleg tega mislim, da moramo upoštevati situacijo najbolj oddaljenih regij in moramo torej posebej upoštevati specifiko otoških regij. Bi še kdo želel besedo? če ne, potem bi uh, dali besedo poročevalcima, da se odzovete na to, kar smo slišali danes in včeraj. Dan, dan. Hvala lepa. Uh, hvala lepa, gospa uh, predsednica. Potem, kar smo slišali včeraj, moram povedati, da sem, sem nekoliko. Um, uh, zmeden, no, kakorkoli že. Uh, eh, Poročavati v senci so nam dali vedeti, da dejansko se lahko držimo našega načrta in tu imamo v mislih zlasti aneks glede CSF-ja. No, Rad bi povedal, da gre za celoto in da ne moremo ločevati stvari. Vse mora biti uh, narejeno znotraj tega okvira in mislim, da nismo dovolj dobro razumeli, kaj je počne komisija glede tega procesa. Sedaj smo v fazi, v zadnji fazi, ne moremo iti nazaj, kot smo že včeraj slišali, sedaj je vprašanje, kako lahko instrument bolje dodelamo, zato da bi dosegli morda večjo fleksibilnost za Evropsko komisijo, ko gre za delegirane akte. Vendar načeloma menim, da. da je najbolj pomemben rezultat to, da ohranimo svoje stališče. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo morali vplivati na to delo. Ne moremo reči, počakajmo, da vidimo, kaj bodo naredili na komisiji. Slišali smo številne komentarje, splošne komentarje fleksibilnost je seveda nujnega. No, tematski cili pa so ena tistih stvari, kjer smo imeli številno razpravo. Kohezijska politika mora biti modernizirana, takšna, kot je sedaj, temelji na tematskih ciljih. No, glede tega bomo verjetno težko spremenili stališče. če imamo večjo izbiro tem, to še ne pomeni, da bomo izgubili sredstva. Torej, nujno je, da se uskladimo glede uredbe, glede dela v prihodnih letih. Imamo, danes smo glasovali o Evropskem socialnem skladu in vidimo, kaj je tisto, kje so ločnice in enako je za eh, predlog glede Evropskega sklada za regionalni razvoj. Torej, moramo imeti večjo eh, izbiro tematskih ciljev. Te cilje bi res lahko obogatili. želeli bi si vključiti tudi kulturno dediščino. To ne pomeni, da gre za visoko kulturo, ne gre za to, ne, ne govorimo o tem, govorimo o fizični plati. Želeli bi okrepiti gospodarstvo in trajnostnost kulture. In to je nekaj, kar je tudi del regionalne politike. To ima svoje mesto v regionalni politiki. Potem je treba upoštevati recimo turizem. Torej, recimo, Severna Vestfalija je uporabila informacijske tehnologije pred šestimi, sedmimi leti, zato da bi se prilagodila, zato da bi svojo turistično ponudbo prilagodila določeni ciljni politiki, kolesarjem. To je recimo zgled. Potem recimo vprašanje zdravja um, in tako naprej. Vse to je treba upoštevati. In vse to uh, pomaga gospodarski rasti in tudi to pomaga. Uh, vprašanje pa je, kako se tega lotiti. No, to so že podrobnosti, vendar moramo vedeti, kako bomo to umestili v uredbo. Torej, v uredbo bomo zadeve splošno zapisali, v splošno uredbo, potem pa v konkretne šredbe bolj konkretne zadeve. Potem vprašanje uh, strategije Connecting Europe. To lahko razumemo kot nek ukrep, ki, gre, ki je zelo daljnosežen, Ne vem. Kaj bi rekli glede tega? Ne vemo, kako bomo denar razdeljevali ali bomo, bomo denar dobili iz kohezijskih sredstev. Ne vem, mislim, da moramo. se ne več osredotočati na nek centralizirano obravnavo sredstev. Želimo si boljšega sodelovanja. Torej, mislim, da bom tu zaključil. Clémence. Morda moramo res veliko storiti v prihodnih dneh. Ne vem točno, kaj vi mislite. Hvala, Lambert Konstance. Če že mora biti 24 ur, pa naj bo. Mogoče bi lahko dodala nekaj k temu, kar je dejal, dejal Jan. Res je, da moramo paziti na to, da predloge sprememb, ki jih izglasujemo, potem tudi vključimo v uredbe. Mislim, da zelo veliko že delamo na usporeden način, da pride do nasproti, ki si jih ne želimo, In če že dobimo predloge strani, potem jih moramo tudi vključiti kasneje. Imamo nekaj tehničnih problemov, na katere treba paziti. Ne vem, kako bo to potekalo v odboru za zaposlovanje, vendar pa upam, da tudi tam ne bo prišlo do večjih težav. Že včeraj sem povdarila, da je prav, da večji del predlogov sprememb vključimo v mainstream, da potem tudi poizboljšamo ali poglobimo predloge sprememb. Vendar pa se nam zdi, da ni možno, da izkoristimo splošno uredbo in si potem izmislimo pravno podlago. To gre enostavno dlje od splošne uredbe. Smo zato, da okrepimo makrostrategijo, vendar pa ne moremo razviti novega sklada za to. zato tudi ne moremo zahtevati novega proračuna, ki bi šel dlje kot to predvideva poročilo Gariga in Evropski parlament. To enostavno ni mogoče pri tej uredbi. in še nekaj posameznih predlogov sprememb, ki sem si jih pogledala, ko govorimo o koordinaciji na področju varstva okolja. Vidimo predloge sprememb, ki ne spadajo v tretji del, ampak v prilogo, ko gre za koordinacijo evropskih programov. Zato moramo pogledati, kam bi to vrstili in namestili, vendar pa mislim, da eh, se strinjamo pri večini, gre vseeno za tisoč predlogov sprememb, kar je veliko. Pred glasovanjem se bomo še pogovorili s eh, poročevalci v, v senci in pripravili potem močno stališče za pogajanje s svetom. Hvala. Eh, še kdo želi besedo? Nikolas Martin še pride, ni ga še tu. Sedaj smo v težavni situaciji. Ne vem, komisija ali veste, da bo Nikolas Martin prišel čez pet minut. Dobro. Čeprav razumem, sekretariat že sodeluje z vami glede kompromisnih predlogov in o kompromisih njih predlogih bi morali oziroma ne bi smeli razmišljati o tem, da vključimo vsak droben komentar, temveč vi kot vidva kot poročevalca nas morate nekako usmeriti glede politike v prihodnosti. V zadnjem letu, oziroma še več kot leto, se že pogovarjamo o tem med vsemi političnimi skupinami in večina članov je tu bila res zelo aktivnih in bili smo skladni glede splošne usmeritve te politike in razumem, da ko bomo delovali v duhu kompromisa in ko bomo oblikovali kompromise, bomo morali imeti to v mislih, torej kako spremeniti in usmeriti politiko. No, seveda, to, ni, to ne bo nujno vedno lahko. In še nekaj, druga stvar, ki me zanima, če se prav spomni naših razprav o skupnem strateškem okviru v, na politični skupini in tu na odboru, je, da ste že zgodaj razmišljali, da bi potrebovali anekse za splošne zadeve in delegirane akte za drugačne, podrobnejše teme. Torej, to je tudi smer, v katero gremo v svoje razprave in potem bomo videli, kako bomo lahko preko predlogov sprememb uh, Um, vključili tudi ta skupni strateški okvir in kako ga oblikovati. Morda bi to lahko bil nek kompromis, ki bi ga predložili na glasovanju julija. Kajti mi nismo proti temu, vemo, da potrebujemo nekaj fleksibilnejšega, kar je lažje spremeniti. S tem bi pomagali državam članicam in regijam, da se spopadajo z to kompleksno politiko na najbolj učinkovit način imamo tisoče predlogov sprememb in upam, da bomo lahko najdli nekašne kompromisne predloge, tako da bo politika ostala še koherentna. To je zelo pomembno. Torej, povabila bi tiste oziroma pozvala bi tiste, ki želite spregovoriti z Nikolasem Martinom, da ostanete v dvorani, drugi, ki želite pa odstati, oziroma tisti, ki želite oditi, lahko odidete in potem se vrnete ob treh kajti Jan, popovdne ne moremo, ne moremo obravnavati sedaj popovdanskih eh, tem. Torej, obožavci Nikola Samartina, ostanite, tisti, ki pa želite oditi, pa lahko odidete. In čeprav razumem, ne potrebujemo tolmačenja, torej sestanek je zaključen. Konec, konec sestanka. Zdaj, zdaj, zdaj.